colleghi dichiaro ripresa la sessione del parlamento europeo interrotta giovedì tredici marzo ultimo scorso ma qui. nadaljujemo z razpravo v bruslju zadnje plenarno zasedanje je potekalo sicer marca v strasburu to je pa prvo delno plenarno zasedanje v bruslju po dveh letih izven dvorane tudi najdete fotografije ki prikazujejo to, s kakšnimi težavami smo se soočali, kako hitro smo jih odpravili, po mojem mnenju prav tako lahko vidite zunaj. Najlepša hvala celotni administraciji, še posebej direktoratu ILO za delo, ki je bilo opravljeno res brezhipno. Zapisnik zaseden 13. marca letos so na voljo ima kdo kakšno pripombo? Kot kaže, ne. Zapisnik je torej sprejet.